Uh, dear colleagues, uh, we begin. Spoštovani kolegi, bomo začeli 14. točko dnevnega reda in uh, pozdravljam kolega Galtjerja. Roberto je torej tu in zato bi mu rad izrazil še posebno zadovoljstvo za sodelovanje na teh zelo kritičnih vprašanjih. Samo na kratko. Uh, bi pozdravil člane odbora Ekon. In kot sem že povedal, to ni prvič, da delamo skupaj eh, skladno z členom 85 in eh, to na zakonodajnem predlogu. Tu gre zelo za pomembno vprašanje boja proti terorizmu, organiziranemu kriminalu eh, in. Eh, Prisluhnili smo tudi komisarju, za, ki je pristojen za ta področje. Glede financiranja kriminalnih dejavnosti in eh, boja proti tem finančnim tokovom, torej to je razlog za naše današnje srečanje. Sedaj pa dajem besedo Robertu Valterju, da predstavi to točko. Hvala lepa, Klod. Zelo me veseli, nas veseli, da smo tu med vami in da lahko eh, z Libe odborom delamo po eh, točki 55 eh, poslovnika. Delali smo tudi že na področju boja proti pranju deja, denarja in prepričan sem, da bomo dobro sodelovali tudi danes. Na ta način eh, bomo obravnavali vsa področja, ki so povezana s pranjem denarja, z utajo davkov, z financiranjem terorizma in tako dalje. In zato mislim, da lahko kar takoj začnemo s to sejo na osnovi zelo dobro pripravljenega poročila. Hvala lepa, Roberto. Sedaj pa dajem besedo so poročevalcu odbora Libe, gospodu Lopesu. Pet minut imate. Hvala lepa, Klod, hvala, Roberto, hvala predsednikoma Morajšu in Galtjerju za to priložnost, da predstavim osnutek poročila o nadzoru nad denarjem, ki vstopa ali izstopa iz Evropske unije. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu za organizacijo te, eh, tega odbora. Eh, to ni vedno eh, preprosto, tu eh, Libe in Ekon odbor delata skupaj na tem pomembnem področju boja proti terorizmu, zlasti financiranju kriminalnih dejavnosti, ki so povezane s terorizmom, pa tudi z resnimi čezmejnimi zločini. To je začetek zelo dobrega sodelovanja med obema odboroma, odboroma Libe in Ekon. Naše sodelovanje je zelo dobro, z gospod Delvo sva dobro sodelovala, ona bo prevzela besedo kasneje na najnih eh, področjih eh, in z najnjima ekipama in eh, upam, da bomo lahko kmalo zaključili s tem delom. Boj proti terorizmu je okvir za to, boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in ukrepe je treba sprejeti na evropski ravni za to, da se ustavi financiranje kriminalnih dejavnosti. Treba je pregledati nacionalno zakonodajo na področju nadzora nad eh, denarnimi tokovi. Tu gre za zakonodajo, s katero želimo nadzirati na evropski ravni vse denarne tokove, ki prihajajo v Evropsko unijo ali odhajajo iz Evropske unije. Na ta način želimo zaščititi državljane in podjetja. Tu igrajo posebno vlogo carinski organi. In pri tem je treba izpostaviti tudi nadzor eh, nad Eh, potniki in nad vsemi drugimi tokovi. Vse te nadzore je treba okrepiti, zato da eh, se eh, okrepi tudi nadzor nad denarnimi tokovi. Decembra 2016 je komisija sprejela svežen, s katerim je ukrepila zakonodajo na področju boja proti pranju denarja in eh, ti ukrepi so vključevali eh, tudi eh, ukrepe za mm, zamrznitev premoženja in na ta način je tudi to del ukrepov v okviru boja proti terorizmu. Na to je, to je um, direktiva, ki sloni na eh, direktivi iz leta 2005, člen 114 eh, eh, želi uh, okrepiti bolj, bolj, torej pravna osnova je člen 114, člen 13 uh, v zvezi z okrepitvijo uh, carinskih organov držav članic in uh, sodelovanje s komisijo. In uh, želimo okrepiti nadzor nad uh, ljudmi, ki prihajajo oziroma sredstvi, ki vstopajo ali stopajo iz Evropske unije. Gre namreč za vsote, ki so više od 10 tisoč evrov v gotovini oziroma v obliki. Um, predmetov, ki eh, so vredni 10 tisoč evrov ali več. Če obstaja sum kriminalne dejavnosti in v luči našega cilja, da izboljšamo sodelovanje med državami članicami, to vključuje gotovino, pa tudi eh, zlato in pa tudi um, plačilne kartice ki doslej niso bile, ki niso povezane z nekim bančnim računom in ki standardne carinske izjave ne vključujejo. To predlog vključuje. Predlog um, omogoča podjetjem tudi, da eh, zaustavijo denarne transakcije, ki eh, presegajo določe vrednosti. V primeru, da obstaja sum, da so te povezane z kriminalno dejavnostjo. Tega sedanja uredba ne predvideva, torej želimo žurirati in pa uh, razširiti področje delovanja sedanje ukrepe. In na koncu uh, želimo tudi uh, zagotoviti enotno izvajanje te zakonodaje, enotno izvajanje eh, nadzora, eh, izmenjavo informacij, eh, sistem za izmenjavo informacij, komunikacija je prav tako pomembna in posredovanje informacij držav komisiji. Vse to so vidiki, ki jih bo soporčevalka za odbor EKOM tudi pojasnila, gospod Delvo vprašanje v zveri z uh, gotovino, ki jo spremljamo oziroma direkt, gotovino brez spremstva. Prav tako bo pojasnila tudi uh, ukrepe za uh, okrepitev uh, izmenjave informacij o takšnih uh, transakcijah v obstoječih sistemih in uh, To je povezano tudi z nacionalnimi in pa evropskimi pristojnimi organi. To nam bo omogočalo dodatno delo na tem svežnju. In gospa Delvo in tudi jaz sva na voljo za nadaljno razpravo. Gospa Delvo bo pojasnila še ekon del tega predloga. Hvala, gospa Delvo. Eh, imela sva zelo dobro sodelovanje s soporočevalcem in sama se bom osredotočila samo na predloge sprememb eh, k besedilu komisije. Pri drugem členu dodajamo eh, definicijo osebe, ki nosi ta denar, to gotovino. Na to v tretjem členu eh, dodajamo še eh, informacije, ki jih je treba zahtevati, zato da lahko eh, da dajemo več prožnosti prizvonim organom. Pri osmem eh, členu eh, predlagamo, da se um, skrajša rok, eh, znotraj katerega morajo pristojni organi posredovati informacije um, enoti za finančni nadzor napeti. Potrebno je postopek pospešiti. Na to 13. člen glede kazni v primeru ne spoštovanja pravil v zvezi z gotovino. To je v pristojnosti držav članic, ampak pri teh kaznih so razlike zelo velike, zato eh, smo bili mnenja, da je, se je treba izogniti tovrstnemu turizmu in zato bi eh, predlagali, da se eh, kazni omeji med 20 in 40 odstotkov eh, vsote, eh, torej gre za eh, kazni za, v primeru, da oseba ne poda izjave o gotovini. Ne gre ne za splošno za kazni. Na to 15. člen, tu bi se želeli izogniti temu, da bi se ljudje posluževali različnih držav. Glede uh, tega uh, bi uh, najprej ugotovili, da obstaja zelo dober uh, sistem za izmenjavo informacij in predlagamo, da se ga uporablja, ne pa, da se poskuša ustvarjati nove strukture za izmenjavo informacij. Še nekaj besed o, o delegiranih in izvedbenih aktih. Komisija lahko z delegiranim aktom e, spremeni e, prilogo k e, amandmaju, ki e, opredeljuje različne kategorije gotovine, e, torej gotovina, e, e zlato, e, predplačane kartice in tako dalje. Treba e, je. E, Eh, se je tu odzvati hitro v primeru, da pride do novih oblik eh, gotovine in eh, definicija na ta način lahko, komisija lahko na ta način tudi um, opredeli eh, formularje in tako dalje. Kar pa se tiče kriterijev eh, glede upravljanja s tveganjem, glede sumljivih veden, tu ne gre za tehnično vprašanje, temveč za zelo občutljiva vprašanja in tu bi predlagali, da se te kriterije opredeli z delegiranim in ne z izvedbenim aktom. In na zadnje bi eh, omenila še eno točko, o kateri smo tudi razpravljali v svetu in sicer gre za vprašanje um, gotovine, ki uh, je poslana po, poštu, po pošti. Za enkrat uh, eh, ni predvidena obveznost, da se uh, to uh, najavi in mi bi predlagali, da uh, se to vključi v. Oh, v uredbo, s tem, da obstaja praktičen problem tega, kdo naj eh, takšno izjavo izpolni pošiljatelj ali prejemnik, ki morda ne ve, eh, eh, da bo denar prejel. Včasih eh, denar pride tudi v Evropsko unijo preko, države, preko druge države in ne tiste, ki, eh, eh, kjer se nahaja oseba, ki mu je denar v končni fazi namenjen. Zato tega nismo vključili v uredbo, temveč v dodatno klauzulo. moramo ugotoviti, moramo pripraviti eh, poročilo o tem, kako urediti eh, denar brez spremstva in eh, to v treh letih potem, ko uredba stopi v veljavo. To so naše pripombe, nismo pa glede nobene od njih posebej trdovratni. Hvala prosim, da se držite eh, dveh eh, minut eh, časa, ki vam je na voljo. Gospod Marto Šelo. Mm, Hvala. Hvala za to začetno delo, ki je bilo upravljeno. To je zelo zanimiv osnutek hm, poročila. Tu gre za res ključno temo. Zgodovino se financira kriminalne dejavnosti, vendar se moramo zavedati, da smo v pravni državi in tudi policijski državi in zato moramo vse to upoštevati. Torej, eh, moramo organom posredovati uh, sumljive podatke. Torej, recimo govorim uh, o primerih, ko recimo vsota niže od praga, ki je v predlogu redbe, vendar recimo, če imamo nekoga, ki je sumljiv in če recimo imamo utemeljen sum, da bi nekdo lahko upravil kaznivo dejanje s tem denarjem. Torej, tu gre za vprašanje meje med pravno državo in bližnjsko državo. In to vprašanje je lahko zelo občutljivo, zato moramo pripraviti zelo natančne določbe, zato da ne bo policijska država imela preveč diskrecijske pravice pri pregonu evropskih državljanov uh, na neotimljenih temeljih. Torej, rezi mora imeti stroga pravila, natačna pravila. Če rečemo, da pravi 10 tisoč, uh, moramo vseeno imeti jasna pravila, ki omogočajo to, da imamo jasna verila, na podlagi katerih uh, se bo kasneje delovalo. In poleg tega treba skrbeti za zaupnost podatkov ki se bodo hranili, zato da to, da je nekdo imel gotovino, ne bo videti kot nekakšno kaznivo dejanje. Žal, moji denari se gotovina še vedno najbolj uporablja kot plačilno sredstvo. To je sicer napačno in številne trgovine ne bi mogle, oziroma številne trgovine sploh nimajo sistema za elektronsko plačevanje. In potem imamo vprašanje porabe bitcoina, virtualnih valut, kriptovalut. Ravno včeraj smo se povedali o tem, kako so te kriptovalute ste postale sredstvo, ki ga uporabljajo kriminalne združbe. In torej soočamo se z novimi izzivi, ki jih je treba preprečiti. In moramo spremljati torej to izmenjavo gotovine. Hvala lepa, gospod Ademo za ELS. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Взимам думата от името на. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Govorim v imenu gospoda Radova, ki je poročevalec LS-a. Opravičuje se, da ga danes ni. V zadnjih treh letih je Evropska unija okrepila varnostne ukrepe zlasti na področju boja proti eh, financiranju terorizma in organiziranega kriminala. Vse v imenu vrnejše Evrope. Amandmaji na eh, uredbo v zvezi z gotovino nad 10 tisoč evrov, ki stopa ali stopa iz Evropske unije, je korak v pravo smer. Eh, to bo pokrilo vse alternative eh, gotovini in to bo omogočilo izboljšati sodelovanje med pristojnimi organi kot eh, poročevalec eh, o peti direktivi eh, o boju proti terorizmu in financiranju, bi vas pozval, da ne vključujemo v to besedilo besedila oziroma določb iz te direktive. Ta dva dokumenta se dopolnjujeta in to je treba ohraniti v spominu. Gospod Radek se vam zahvaljuje za sodelovanje. Bert Luke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde auf Deutsch sprechen. Hvala lepa, bom govoril nemško. V imenu EKR bi rad povedal, da v polni meri izražamo soglasje z ciljem oziroma smotrom tega, te vsebine. Vsi mislim, da se strinjamo, da kriminalne združbe, ki se s prenosom gotovine v Evropsko unijo financirajo, da jim je treba to preprečiti in eh, takšne prenose gotovine po možnosti neposredno na meji tudi prestreči. Kar pa zadeva ukrepe, menimo, da ti lahko prezadene tudi popolnoma nedolžne državljane, ki potujejo v Unijo ali iz Unije in zato je pomembno, da so ti ukrepi v nekem smislenem sorazmerju z uspešnostjo teh ukrepov. Kot evropski poslanec zelo veliko potujem na okrog in eh, redno izpolnjujem te formularje, na katerih me sprašujejo, ali imam 10 eh, tisoč dolarjev ali več, ki jih eh, vnašam v državo, to pač redno izpolnim in, in zanikam. Zanima me, kdo, ki potuje z več kot toliko denarja, potem odgovori z da na takšno vprašanje. In če odgovori da, ali jih bodo res potem tudi dejansko eh, pridržali. Skratka ureditev, ki jo tu postavljamo, ne vem, ali dosega cilje, ki jih želimo. In tu moram reči, da imam določene dveve. Podobno velja tudi za to, kar je dejal kolega mm, Matročelo. Mm, jaz bi zadevo sicer postavil nekoliko drugače, namreč bistvo je, da se oddaljimo od pravil, kjer mora vsak poročati, ampak da bistveno bolj osredotočimo pristojnosti carinskih organov, da ti ukrepajo, če obstaja pač utemeljen sum. Sicer zadeva ne bo ravno koristna, ampak seveda sem pripravljen v sodelovanju z drugimi poročevalci v senci te predloge še na nek način pretresti predloge, ki jih je podala komisija in naša poročevalka. Mislim, da je vsekakor hvale vredno, da je naša poročevalka določene definicije okrepila. V osnovi se mi zdi prav, da ne govorimo o, samo o gotovini, ampak tudi o vrednostnih eh, predmetih, o vrednih predmetih. Se pa sprašujem, kako bo to funkcioniralo v praksi, kajte imamo ljudje, ki imajo, ne vem, Rolex uro z diamanti ali potem, če imajo to na roki, so takoj osumljeni, da imajo preveliko količino vrednih predmetov, ki jih vnašajo v EU. Eh, ali pa kako preprečiti, da bodo ljudje diamante ali eh, drage kamne skrivali v svoje, svojo prtljago ali predplačniške eh, kartice. Tudi, seveda, nimamo nobene možnosti to kakorkoli tudi najti. Tako da mislim, da je pomembno, da okrepimo komponento utemeljenega suma in nekoliko manj stavimo na neko splošno masovno preverjanje. Gospod Dalton, ne vem, kaj je. Oziroma v imenu Libe. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej se zahvaljujem poročevalcem eh, za to delo. Eh, vedno je malce težko, če dva odbora delata skupaj. Vsi vemo, kakšna je dosedanja zakonodaja. To vodi v približno 10 eh, tisoč eh, kazni, približno 250 eh, do 300 milijonov evrov. Moramo se pa prilagoditi tudi um, inovacijam na tem področju. Financiranje terorizma, boj proti pranju denarja je prioriteta in to poročilo tudi jasno izraža začenši z eh, širjenjem definicije gotovine. Ampak pri tem moramo biti previdni. To ravnoteže, o katerem eh, govori ELS, eh, e je pomembno. Treba je zaščititi tudi državljane, ki pa vsem legitimno ehm, prenašajo gotovino eh, iz oziroma v Evropo, treba se je boriti proti tistim, ki to počnejo nezakonito. In kar nekaj takšnih zgodb sem slišal o ljudeh, ki so povsem eh, zakonito želeli eh, prenašati denar iz Evrope ali v Evropo in ki so imeli težave tu moramo, biti, uh, moramo upoštevati načelo sorazmernosti. Naprimer, ko govorimo o predplačanih karticah, uh, je treba videti, vedeti, ali je to um, sorazmerno ali ne. Uh, strinjam se, da je uh, treba pozdraviti obveznost uh, izjave o pretoku denarja brez spremstva. Eh, tudi eh, glede eh, rokov mislim, da je treba zagotoviti tudi tistim nedolžnim osebam, ki se znajo v takšni situaciji, ustrezno in hitro obravnavo. Mislim pa, da gre tu tudi za nekaj institucionalnih vprašanj. Ali lahko, prosim, zaključite z moramo namreč zaključiti sejo ob 10 čez 1. Dve minuti imate. Ali lahko končam? Hvala. Se opravičujem, nisem slišal, da imam samo dve minuti. No, želel sem povedati, da uh, imamo uh, države članice, ki uh, pač pozivajo k spoštovanju načela. Um, sorazmernosti. Hvala lepa, Nils Torvalc za Alde. Hvala lepa, imeli smo zelo eh, dober primer kraje časa. Hvala, bom zelo kratek. Vem, da je to zelo eh, težka naloga za kogarkoli. V stripih eh, lahko identificiramo kriminalca, kajti ima eh, črno masko, v realnem življenju pa je zadeva ponavadi bolj zapletena. Eh, cenim eh, način, kako komisija želi obravnavati ta promer, tudi poročevalca. Imamo pomankanje informacij, potrebujemo boljše sodelovanje med državami članicami, med tretjimi, s tretjimi državami, med uh, enotami za finančni nadzor in kakršenkoli napredek v to smer je zelo zaželjen. Prejšnji govorci so že govorili o denarju brez spremstva in eh, glede tega se strinjam. Delamo z Jašekom z, mm, v zvezi z nekaterimi amadmaji in poskušala bova biti kar se da hitra in 50 sekund vam podarjam. Dobro, Barbara Kapel, izvolite. Hvala, predsedujoči. Najlepša hvala za teh 50 sekund. Bom kratka, bistveno je že bilo povedano, ta predlog poročila je vsekakor bistvena izboljšava ali dopolnitev in uh, izboljšava definicije, kot jih imamo v uredbi 1889. Eh, kot so dejali kolegi, potrebujemo jasne parametre, ko gre za to harmonizacijo, tudi kar zadeva sankcije, tudi kar zadeva obveznost poročanja. In še ena stvar, ki je izredno pomembna, namreč eh, načelo sorazmernosti. Namreč, če bomo definicijo razširili z gotovine tudi na vredne predmete in eh, zlato, potem imamo težavo z ljudmi, ki ne vem, potujejo naokrog z zlatimi urami. Uh, Tako da mislim, da je pomembno, da okrepimo element suma. Seveda, ja, potrebujemo neke birokratske ukrepe, ki olajšujejo kontrol, ampak načelo sorazmernosti je vsekakor potrebno upoštevati. E, morda se od, oddaljiti od eh, teh nekih rednih izjav in ne vem kaj, ampak ko vlada e, utemeljen sum, ukrepati sicer na. Pomembno je tudi, da se zagotovi boljši nadzor nad eh, prenosom sredstev za potrebe financiranja terorizma. To vsekakor podpiramo. Hvala. Eh, Ana Gomez, prosim. Ana Gomez. No, pravi izziv bo implementacija in kaže, da ta ne bo zelo resna. države članice nam mahajo pred nosom z PNR-jem, ki naj bi bil uh, eh, najpomenjši instrument boja proti terorizmu, uh, pri tem pa uh, eh, izuzemajo um, ehm, zasebna letala. <laughs> Največji del gotovine, ki prihaja v Evropo, prihaja z zasebnimi letali. In teh nihče ne preverja. Slišala sem, da to ni vključeno v direktivo, oziroma da ne bo vključeno v, eh, v direktivo eh, pošiljanje denarja. To verjetno vključuje tudi storitve, kot so Western Union. Če uh, se obrnemo na portugalske organe za nadzor teh tokov, je to njihova največja skrpa ali bo to izuzeto. Na no, to je govora o denarju in pri tem me zanima, če ta uredba vključuje tudi brezcarinska območja v Evropi. Okay, have... Dobro. Še dve minuti za soporočevalca in za končne, sklepne besede. Kdo želi začeti? Gospa Devo najprej. Hvala. Rada bi samo nekaj pojasnila. Dragoli niso vključeni uh, v uh, drage kovine, uh, lahko uh, nosite toliko uh, Rolex ur, kot uh, si želite. na to, tih poštnih storitev, to je vključeno, ampak eh, ni pa obveznosti podaje izjave. In to je, bil tudi re, mm, to je bilo izhodišče za razpravo v svetu. Eh, večina je bila za to, da se to ne vključi, da se ne vključi obveznosti mm, podaje izjave pri eh, poštnih storitvah. To je vprašanje, o katerem bomo morali razpravljati med sabo, če bomo to želeli vključiti ali ne. Kolikor sama vem, je, eh, treb, se eh, zasebna eh, letala tudi preverja. Bitcoin to ni materialno, to ni gotovina, to nas že skrbi, ampak ker to ni gotovina, to ni vključeno v uredbo. In veselim se dobrega sodelovanja z poročevalci v senci. Gospod Lopes Aguilar. Ja, torej sledim temu, kar je bilo rečeno. To, kar je povedala kolegica Delvo. Jemljemo na znanje vse, kar ste povedali in seveda se strinjamo z eh, zaskrbljenosti v zvezi z uh, vplivom, ki ga bo to imelo na državljane. In uh, namen tu je, da smo zelo jasni, tu ne gre za ure, za dragulje, uh, za običajno prtljago. Temveč se to osredotoča na velike vsote denarja in pa na zlato. Govorili smo tudi o predplačanih karticah, kaj ti te naj bi bile zelo masovno uporabljene kot način, s katerimi, s katerimi se želi izogniti sedanji uredbi. Kakorkoli že, mislim, da bomo imeli tudi manevrski prostor pri prihodnih razpravah in pripravljeni smo tudi na sodelovanje, na upoštevanje vseh vaših pripomb, ki so povsem razumne in eh, pripravili bomo tudi razumne kompromisne predloge. Hvala. Dobro, s tem bomo zaključili. Če dovolite. 25. oktober ob eh, treh eh, popovdne je eh, rok za amandmaje, o tem bomo razpravili 2. novembra in 4. decembra bomo glasovali v obeh odborih. Hvala kolegom iz odborov Ekon in Libe in hvala Robertu za sodelovanje, hvala tudi poročevalcema in pa poročevalcem v Senci in Libe nadaljuje ob 14. uri. Hvala.